Po najboljših močeh se bom čim jasneje izražal v svojem maternem jeziku, vendarle pa eh, bi želel v jeziku Moljera ali pa vsaj približno v tem jeziku se vam zahvaliti, da ste me danes počastili z vabilom sem. Prav tako bi se vam želel zahvaliti za vaš čas, ki ste mi ga mnogi izmed vas že popreje eh, podarili pred tem zaslišanjem. Danes bi rad odgovoril na tri glavna vprašanja. Prvič, zakaj sploh hočem to službo? Drugič, kakšne izkušnje prinašam? In tretjič, kako se bom lotil te naloge? Naloge, ki je tako zelo pomembna za delovna mesta in rast in torej naloga, ki je tako zelo pomembna za evropske državljane. Zakaj torej hočem to službo? Zato, ker želim odigrati svojo vlogo pri odzivanju na dva velika izziva, s katerima se soočamo. Izziv, da vzpostavimo zaupanje v Evropi med našimi državljani in želim se spopasti z izzivom, da v naše gospodarstvo ponovno unesemo več delovnih mest in rasti in na osebni ravni zato, ker želim, da bo Velika Britanija del uspešne Evropske unije. Zdi se mi, da je to pametno za Veliko Britanijo in to je pametno tudi za Evropsko unijo. Generacija mojih staršev se je vojskovala, moja generacija pa je odrasla v razdeljeni Evropi, ki se je soočala z grožnjo jedrskega uničenja. In ko je padla železna zavesa, Kam so se obrnile nove demokracije? Obrnile so se k Evropski uniji in kako prav smo imeli, da smo se odzvali na ta klic. Tako da, da, želim delati za skupni evropski interes in hočem, da moja domovina ostane del unije s 500 milijoni prebivalcem, ki imajo skupne vrednote, ki skupaj delajo, živijo, trgujejo in se skupaj soočajo z globalnimi izzivi. Kaj pa jaz? kaj bom jaz prispeval, če bom potrjen. Sem sin malega podjetnika in šolske učiteljice. Polovico svojega življenja sem delal na vladnih položajih, polovico pa v poslovnem svetu. Leta v 80. in 90. letih sem začel kot svetovalec Kennethu Clarku in Johnu Majorju. Potem pa sem ustanovil svoje podjetje, tako da zelo dobro poznam izzive, ko skušaš ustanoviti podjetje v konkurenčnem okolju. Potem pa sem to opustil, ko sem vstopil v britansko vlado kot minister. In mimo grede, od takrat dalje nimam več nobenih deležev, nimam nobenih delnic in tudi nisem član nobenega upravnega, nenadzornega odbora. Namreč ne verjamem v konflikt interesov. Leta 2010 sem postal minister za izobraževanje in opravil sem največjo reformo v izobraževanju v celotni generaciji. Na to sem postal član kabineta in vodil koalicijsko vlado v Lordski zbornici. To je dom, ki dopolnjuje zakonodajo in jo podrobno pravčuje. Tam je veliko strokovnjakov. Nobena stranka nima večine. Največja stranka ima zgolj 28 odstotkov vseh glasov. Tako je napredek možen samo na podlagi konsenza. Uspelo mi je torej izvesti zapletene reforme v političnem okolju. Prav tako sem se izkazal pri doseganju konsenza. Razumem, vprašanje delovnih mest in rasti z praktičnega vidika. Kako se bom torej lotil te ključne naloge, ki mi jo je zaupal Jean-Claude Juncker, tako, da bom skupaj z Jerkem Katajnenom, Valdisom Dobrovskisom in Pirom Moskovičem ter drugimi komisarji delal skupaj. Prav tako želim zagotoviti, da bomo imeli dobro regulirane finančne storitve, ki delajo v interesu mnogih, ne le redkih. Izjemen dosežek je bil, da smo popravili naš finančni sistem med tem, ko je divjala kriza in zato se želim svojemu predhodniku zahvaliti. Bistvo mojega dela je bančna unija ki je zasidrana v enotnem pravilniku za vseh 28 držav. Moja naloga zdaj je, da še preostale dele te sestavljanke postavim na svoje mesto in poskrbim, da bomo dobili stabilnost bančnega sistema, ki si jo vsi tako zelo želimo. Res je, da prihajam iz države, ki je izven bančne unije, vendar pa je kriza pokazala, kako soodvisni smo. Močna bančna unija je pomembna za vse nas in potrudil se bom, da bo to postalo uspešno področje Evropske unije. Vsi se strinjamo, da ni poti nazaj v čase pred krizo, ni poti nazaj k nesmotrnemu prevzemanju tveganja, ki je zahtevalo toliko žrtev med delovnimi mesti, pa tudi na področju življenskega standarda mnogih naših državljanov. Ne moremo se več vračati k bankam, ki jih bo, bodo reševali davkoplačevalci. Seveda moramo ostati pozorni na nova tveganja, ki se pojavljajo, vendar pa eh, ne moremo pričakovati, da bomo sprejeli enako količino primarne zakonodaje v prihodnih petih letih, kajti mislim, da morajo dobri zakoni ponuditi stabilnost, pa tudi strogost. Obenem pa, če se bodo pokazale potrebe, In če bomo videli, da sistem ni uravnotežen, moramo biti pripravljeni, da zadeve še izpilimo. Morda bodo področja, kjer jih bo potrebno narediti še več, da olajšamo eh, investicijske tokove. To je izziv, ki je v samem bistvu unije kapitalskih trgov. Kako povečati naložbe, še zlasti v mala in srednje velika podjetja, obenem pa poskrbeti, da bo zakonodaja učinkovita. Tu sem si zastavil pet glavnih prioritet. Prvič, izvesti to, o čemer smo se že dogovorili. To samo po sebi bo ogromna naloga. Veliko število delegiranih in izvedbenih aktov pomeni skoraj da 400 ločenih ukrepov, od MIFID-a 2 do bančne unije, do solventnosti 2 in CRD. In že s tem bomo zagotovili, Ogromno. Drugič. Zagotoviti želim, da se bomo lotili drugega pomembnega vira tveganja in da bomo predloge, o katerih se trenutno še pogajamo, kot, je recimo, eh, kot so recimo skladi denarnih trgov, strukturne reforme, prav tako se moramo spopasti z novimi nastajajočimi tveganji, ki se lahko pojavijo zaradi odsotnosti učinkovitih rešitev zlasti na področju nebančnih finančnih inštitucij. Tretjič, prizadeval si bom za izvajanje mednarednih standardov in načel. Sodelovali bomo z državami G20 in še zlasti želim poglobiti sodelovanje z ZDA. Četrtič, eh, dosegli bomo napredek pri razvoju unije kapitalskih trgov. To je projekt za vseh 28 držav, pri čemer je cilj jasen pomagati sprostiti kapital v Evropi, ki je trenutno zamrznjen. Želimo, da bo ta kapital delal za evropska podjetja, še zlasti majhna in srednje velika podjetja. Najprej moramo analizirati problem, ugotoviti, katere so ovire, Mislim pa, da lahko že vidimo, katera področja bodo prednostna, kot je recimo visokokakovostno listinjanje in pomoč pri izboljšanju informacij o kreditnem statusu MSP-jev. Petič, želim raziskati, kako lahko zagotovimo več koristi enotnega trga neposredno našim državljanom. V preteklih petih letih smo se seveda upravičeno morali ukvarjati s pomembnimi strukturnimi in institucionalnimi reformami. V prihodnih petih letih upam, da bomo lahko teleskop obrnili in se ukvarjali bolj s tem, kako lahko odpremo boljši trg za varnejše, preglednejše in bolj dostopne malo prodajne produkte, produkte za občane. Vem, da ste v tej hiši igrali vodilno vlogo, ko gre za zaščito interesov potrošnikov in pri tem boste imeli vso mojo podporo. Prav tako moramo razmisliti tudi o digitalnih elektronskih plačilih, kar lahko prinese velike koristi eh, našim državljanom. Potem pa je tu še ena krovna tema, to pa je preglednost. To je bistveno v tem smislu, kaj zahtevamo od finančnih inštitucij. Vedeti morajo, kakšna tveganja prevzemajo in razložiti ta tveganja potrošnikom. Tudi nadzorniki morajo vedeti, kakšna tveganja inštitucije prevzemajo. Vsa pravila, ki ste jih že sprijeli, EMIR, MIFID, CRD4, vse to vsebuje zahteve po preglednosti. In tako je prav. Ne na zadnje, kako bom pa sodeloval z vami? Ponovno, preglednost bo ključna. Zelo odkrit bom s tem odborom in to vedno. Povedal vam bom, s kom se sestajam. Seveda se bom moral pogovarjati z vrsto ljudi, zato ker sem pripričan, da se politike ne da sprejemati v vakumu. Nedvomno pa bom sledil praksi mojega predhodnika in vam razkril sam in tudi moji sodelavci, s kom sem se sestal. Mislim, da je to bistveno, zato da vzpostavimo dobre odnose z vami. Ko sem bil zadnjič v Strasburu, sem se sestal z Mišelom Barnejev in ga prosil za nasvet. Veliko koristnih stvari mi je imel povedati, vendar pa je bilo eno očitno. Dejal mi je, vedno, vedno vedi, kako pomemben je odnos, ki ga imaš, s tem parlamentom. To je nasvet, ki sem si ga vzel k srcu in to je nasvet, ki ga bom tudi spoštoval. Predsednik Jean-Claude Juncker mi je dodelil veliko odgovornost, ko me je prosil naj prevzamem ta resor. Če bom potrjen, bom evropski komisar, ki zagovarja splošni interes, evropski komisar, ki bo delal za vseh 28 držav članic in evropski komisar,